Bonjour, je vous, je vous prie de prendre vos places. Gospe in gospodje, prosim, da se usedete. Bonjour, je vous propose de commencer. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo sejo. Na začetku bi radi pozdravili tudi člane iz nemškega Bundestaga, ki sodeluje na današnji seji. Gremo kar na sprejetje dnevnega reda. Če nihče nima pripomp na dnevni red, potem je dnevni red sprejet. Danes so na voljo vsi jeziki. Druga točka sprejetje zapisnikov sej z dne 1. in 2. junija 2010 in 18. maja 2010. Če do konca današnje seje ne boste imeli nobenih pripom, potem bomo zapisnike sprejeli. Današnja seja se prenaša tudi preko interneta. Samo toliko, da veste. Predlagam, da gremo kar na glasovanje o poročilu gospoda Boveja o poštenih prihodkih za kmete, bolje delujoča veriga preskrbe s hrano v Evropi. 229 predlogov sprememb je bilo uleženih. Odbora Endi in Imko sta podala svoje mnenje. Poročevalec predlaga, da se glasovanje poenostavi. Nam bo povedal tudi kako. Nekaj tudi predlogov za ločeno glasovanje. Gospod Bove. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so zadnje mesece delali z mano na tem poročilu. Hvala lepa tudi za delo, ki smo ga upravili pri krepitvi tega besedila. Sklenili smo kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb. V tem okviru smo si vsi zelo prizadevali. Pripravili smo 17 kompromisnih predlogov sprememb vsem bi rad čestitev za ta dosežek. Nažalost, vsi s temi predlogi sprememb niso zadovoljni. Pri mnogih kompromisnih predlogih sprememb so nekateri predlagali ločeno glasovanje. To obžalujem in upam, da bomo v nadaljevanju, ko bomo glasovali o kompromisnih predlogih sprememb, uspeli povdariti svoje mnenje in ga tudi podpreti. V prihodnih letih bomo morali še veliko storiti na tem področju. Če se spomnite, smo obravnavali tudi poročilo Lion o spremembah skupne kmetijske politike. Mislim, da je treba veliko več storiti tudi, ko gre za prehrambeno verigo, vse od začetka do konca treba je prispevati pozitivne elemente, naj se gre za preglednost, naj se gre za izboljšanje poznavanja stroškov proizvodnje, naj se gre za spremembo pravil delovanja. Mislim, da bo tudi naše poročilo prispevalo k iskanju rešitev, ki bodo kmetom in celotnemu podeželju koristile. V tem smislu smo tudi pripravili to poročilo in upam, da bomo danes tudi glasovali v tem duhu. Hvala lepa še enkrat vsem za opravljeno delo do današnjega dne. Merci, Hvala lepa. Prvi predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. predlog dve, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog štiri, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe pet, za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog šest, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sedem, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog osem za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o osmem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Še enkrat bomo glasovali. Monsieur Osling, vous avez la parole. Gospod, želite besedo? Imate tehnične težave? On reprend le vote sur le 8. Še enkrat glasujemo o osmem predlogu spremembe. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 10. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog spremembe 12. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 13. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet sprejet. Predlog 14 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o 14. predlogu spremembe. Le vote klo. Konec glasovanja. Sprejet. 15. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 16 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 17, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani. Zavrnjen. Predlog 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 21. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 22. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 23. Za? Proti? proti, vzdržani, sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 31 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejet. 32 za, proti, vzdržani, sprejet. 33 za, proti, vzdržani, sprejet. In vi ena. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Imko ena, glasujemo samo o drugem delu. Predloga spremembe imko ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 34 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 35 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog številka 1. Tu imamo ustni predlog spremembe gospoda Alvesa. Izvolite. É só para precisar com a palavra preço. Pojasniti je treba termin cena. Beseda price ni bila vključena v novo besedilo, samo toliko, da veste. Kje no, no, no. je po? Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Predlog 50. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejet. 51. Za. Proti. Vzdržani, sprejet. 52. Predlog 57. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Sem kontrol. 53. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog dve v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 71, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 73, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 74 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Imko 16 za, proti, vzdržani, sprejet. Envi 11 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 3 v treh delih. Najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Proti. Drugi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Tretji del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedem in osemdeset. Tu imamo ustni predlog spremembe. Gospod Alves. Gospod Alves. É para um, colocar a palavra urges de. Hvala lepa, da ste mi dali besedo. Invites the Commission to propose. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 89. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 91 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Imko 17, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. 93 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 94 za, proti, vzdržani, sprejet. 95 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. 106 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 109 za, proti, vzdržani, sprejet. 114 za, proti, vzdržani, sprejet bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 114. En glas preveč imamo strani skupine EPP. Ah euh, il faut, il faut répondre le vote. Še enkrat moramo glasovati. Še enkrat glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. NV6, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 116. predlog za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 5. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog šest. Tudi tu v dveh delih. Najprej prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 128 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 129 za? Proti? vzdržani, sprejet. 130 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 7 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 140. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen? 141 za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 142 za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Kompromisni predlog 8. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 146 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 147 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 10 v dveh delih. Najprej prvi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 154. predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 158 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 11 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet drugi del, za, proti, vzdržani, sprejet. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 162 za, proti, vzdržani, sprejet. 163 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 165 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166 za, proti, vzdržani, sprejet. 167 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 168 za, proti, vzdržani, sprejet. 169 za, proti, vzdržani, sprejet. 170 za, proti, vzdržani, zavrnen. 171 za, proti, vzdržani, zavrnen za, proti, vzdržani, sprejet. 172 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 178. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjen. 179 za, proti, vzdržani, sprejet. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 13. za, proti, vzdržani, sprejet. 188 za, proti, vzdržani, sprejet. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 14. V dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Drugi del, za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 198 za, proti, vzdržani, sprejet. in vi 15 za, proti, vzdržani, sprejet. In vi 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 200 predlog, kdo je za? sur le 3. Vous trouvez l'interprétation. Angliški kanal je kanal številka 3. Okay. On vote sur l'amendement 200 qui est. Glasujemo o predlogu spremembe 200. Kdo je za? Proti? Vzdržani? 200 ti predlog je zavrnjen, 201. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 15. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 207. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Kompromisni predlog 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 214 za, proti, vzdržani, sprejet. 215 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 219 za, proti, vzdržani. On va vérifier. changé de nouveau. Maintenant, c'est le 2. Apparemment, là. Zdi se, da se je angliški kanal ponovno premaknil na številko dve. Désolé, Zelo mi je žal, ne moramo trenutno nadaljevati, vsaj dokler se ne reši ta tehnična težava s tolmačenjem.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 Allez, vas-y. 220. 219, c'est quoi C'est refusé ou quoi le, 219 est rejeté. Rejeté, ok. 219 has been rejected. 290 has been rejected. 220. 220. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 221 za? proti, vzdržani, sprejet. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 224 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 225 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 226 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 227 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 228 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sprejet. 229. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Sedaj pa glasujemo elektronsko o osnutku resolucije, kot je bil spremenjen. Glasujemo. Allez, 38, 39, encore deux. Le vote est closed. Le vote est closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke že za Juboveju. Angliško tolmačenje očitno spet deluje. Nadaljujem sam v francoščini. Glasovanje na plenarnem zasedanju bo potekalo 11. septembra. Naslednja točka na dnevnem redu je zaščita živali, ki se uporablja za znanstvene namene. Aprila je gospa Jegle vodila skupino pogajalcev v imenu parlamenta in svetom so se dogovorili o zaščiti živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene. Svet je tudi predložil 17. junija skupno stališče. Če želimo doseči sporazum v drugem branju s komisijo, bomo morali storiti še kar nekaj stvari. 27. aprila je predsednik našega odbora predlagal, da se sprejme sporazum tako v odboru, kot tudi na plenarnem zasedanju gospa Jegle. Herr Vorsitzender. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje. Pogajanja s španskim predsedstvom sveta in z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo eh, 86-96 EVG v zvezi z uporabo živali, ki se uporabljajo za preizkuse in druge znanstvene namene. Eh, so se končala in upamo, da se bo zadeva tudi v parlamentu kmalo uspešno zaključila. Zelo me veseli, da, danes, da vam danes lahko nakratko predstavim doseženi kompromis. Na zadnjem zasedanju triloga 7. aprila 2010 nam je uspelo Tisto, kar je bilo že 7. decembra eh, pod švedskim predsedstvom izpogajano ponovno potrditi. Našli pa smo tudi rešitve za še odprte točke, eh, za kar je bilo bistveno tudi, eh, da je šlo za lizbonsko pogodbo, torej šlo je za postopek komitologije in izvedbene akte in tudi tukaj nam je uspelo najti kompromisno rešitev v zadnjem mesecu je pravna služba kompromisno besedilo jezikovno predelala. 3. junija 2010 je svet uradno v prvem branju sprejel skupno stališče. Dovolite mi, da na tej točki, in to je zelo pomembno, se zahvalim vsem sodelavcem, sodelavkam najrazličnejših služb, pravne službe, sekretarijata, pa tudi vsem poročevalcem v senci in pa vsem sodelavcem poročevalcev v senci. Zahvaljujem se tudi komisiji, švedskemu predsedstvu sveta, španskemu predsedstvu sveta. Rada pa bi se zahvalila tudi vsem prevajalcem, ki so nas spremljali v tem času. Ta zahteven dosi je bil nedvomno izziv tudi za prevajalce. Po letu in pol smo uspeli doseči dogovor glede tega pomembnega dosjeja, ki bo izboljšal zaščito živali po celotni Evropski uniji in ki bo istočasno dvignil Eh, standarde raziskav v Evropi, Evropa pa bo tudi ostala zanimiva za raziskovalce. Naj povem še nekaj v zvezi z ozadjem. Veljavna direktiva o uporabi živali za znanstvene namene izhaja iz leta 1986. Eh, s tem dogovorom smo dosegli cilj, da bomo po vsej Evropi dosegli enake pogoje za raziskave in industrijo istočasno pa bomo izboljšali raven zaščite živali in e, tudi to bo potem veljalo na celotnem območju Evropske unije. Podlaga e, predelave je, e, so tako imenovana načela 3R, zmanjšanje, relativizacija in učinkovitost preizkusov na živali. In eh, to načelo smo pravzaprav uvedli že leta 2006. Dovolite pa mi, da ne predstavim še nekaj eh, pomembnih točk. Kar zadeva posamezne stopnje v pogajanjih, nam je uspelo, da smo eh, eh glede na trpljenje in bolečine uvrstili vse postopke v tri stopnje in tudi dosegli določene omejitve sploh za tiste postopke, ki so opredeljeni kot nepovratni. Kar zadeva odobritev poskusov, poskusi, pri katerih se uporabljajo živali, ne smejo biti izvajani brez odobritve pristojnega urada. Z drugimi besedami, eh, projekt je mogoče uresničiti oziroma izvesti samo, če je dobil pozitivno oceno v presoji projekta strani pristojnega organa, če so bili upoštevani etični pomisliki in če se je izkazalo, da je projekt združljiv z zahtevami načel 3R. Poleg tega pa obstaja tudi možnost retrospektivne ocene. Potem je tu še pomembna tema nečloveških primatov. Pri uporabi teh primatov v poskusih mora veljati stroge omejitve. Poleg temeljnih raziskav se nečlo, nečloveški primati uporabljajo pri uh, uporabnih preizkusih na nadnacionalni ravni, če gre za preprečevanje ali diagnosticiranje kliničnih stanj, ki pri človeku vodijo v invalidnost oziroma ogrožajo življenje. Potem nacionalni odbori za živali, ki se uporabljajo v preizkusih. Vsaka država članica mora ustanoviti to vrsten odbor, ki se posvetuje s pristojnim organom, uh, in se ukvarja z nakupom, vzgojo in raznoževanjem živali, ki se uporabljajo v postopkih, ter ki zagotavlja izmenjavo najboljših praks. Živali lahko ubijajo samo usposobljene osebe, alternative metode pa se lahko uporabljajo samo, če povzročajo minimalno raven bolečin. Usposabljanje osebja mora biti usmerjeno v zagotavljanje visokih standardov zaščite živali. Ravno tako morajo biti določeni visoki standardi za bivanje živali. Transport živali pa je tudi dovoljen samo v ustreznih pogojih. Kar zdeva alternative preizkusom na živalih, ti se morajo uporabljati vkolikor so pravno priznane. Število živali, ki se uporabljajo v preizkusih, mora biti omejeno na minimum. Ravno tako pa je potrebno ukrepe, kar zadeva eh, prebivanje in tudi eh, metode, ki se uporabljajo v preizkusih, stalno izboljševati, zato da se. Eh, na minimum omeji vso škodo oziroma poškodbe, do katerih pri tem pride. Potem inšpekcije, to je bila izredno pomembna tema in mislim, da smo tukaj naredili veliko. Na zahtevo delegacije parlamenta nam je uspelo vzpostaviti strug sistem nadzora. Pristojni odbor prilagaja pogostnost inšpekciji ravni tveganja. Uh, vsaj ena tretjina vseh izvajalcev poskusov pa, potreb, pa mora biti letno podvržena uh, inšpekcijam. Tisti, ki v preizkusih uporabljajo nečloveške primate, pa morajo biti eh, vključeni v inšpekcije vsako leto. Poleg tega bo komisija razmislila o tem, kako bo uvedla nadzor nad sistemom inšpekcij v državah članicah. Če torej povzamem, Evropski parlament je v pogajanjih ravno tako kot tudi že v prvi obravnavi 5. maja 2009 jasno povedal, da je potrebno storiti več za to, da se bomo približali cilju popolnemu preprečevanju uporabe živali v preizkusih oziroma v znanstvene nameme. To je naš dolgoročni cilj. Danes pa nažalost preizkusov na živalih še ne moremo posem odpraviti. Po letu in pol zelo intenzivnih razprav znotraj parlamenta med svetom, komisijo in parlamentom pa nam je zdaj uspelo. In sicer uspelo nam je nekako združiti zaščito živali in raziskave, pri čemer smo upoštevali potrebe raziskovalcev, raziskovalnih ustanov, uh, ter eh, zdravja. Hkrati pa smo upoštevali tudi najviše zahteve, kar zadeva zaščito živali in to zdaj uveljavljamo po celotni Evropski uniji. Gre za standarde na področju zaščite živali, ki so lahko vzor po vsem svetu, vendar pa Evropa kot raziskovalno področje eh, zaradi tega v prihodnosti ne bo izgubila svoje vodilne vloge kompromis 7. aprila letos, ki ga je 3. Eh, junija svet sprejel brez glasov proti, eh, moramo zdaj torej mi v drugi obravnavi potrditi na plenarnem zasedanju. Na zadnjem zasedanju v okviru triloga so pročevalci v senci že signalizirali svoje soglasje, predsednik odbora pa je poslal tudi dopis službam sveta v zvezi s tem. Dejansko je sicer možno še ulagati predloge sprememb, to lahko jasno povem, vendar pa jasno pravim tudi, da se strinjam s poročevalci v senci, da nočemo, da bi prišlo do ulaganja nadaljnih predlogov sprememb, zato vas prosim, da to upoštevate. Mislimo, da bo tu por, dobro poročilo, kjer bomo lahko ustrajali pri tistem, kar je že izpogajenega, tudi v nadaljem delu. In mislim, da nam bo to najbolje uspelo, če se soglasno postavimo za ta kompromis in ga podpremo. Um, Nemčija se je pri glasovanju vzdržala, moja država članica se je vzdržala, vendar pa eh, se niso vzdržali zato, ker ne bi bili zadovoljni, temveč zato, ker po mnenju našega ministrstva raz, za raziskave ta kompromis ne gre dovolj, kajti svobodo raziskovanja imamo zapisano v Nemčiji v ustavi. In kar zadeva živali, smo se dobro pogajali z Ministrstvom za kmetijstvo, pa tudi zaščita živali je v Nemčiji zapisana v uh, ustavi. Gre torej za dve ustavni vrednoti, ki si tukaj stojite nasproti in zato se je Nemčija vzdržala, vendar pa uh, to ne pomeni, da je. Ta doseg za Nemčijo kom, eh, problematičen. Mislim, da smo dosegli dober kompromis. Eh, tudi Francija, vem, da si je želela več, ampak je vendarle eh, podprla kompromis, enako velja za nizozemsko, preprosto zato, ker je kompromis dober in ker je več, kot eh, so pričakovali, vsaj tako pravijo številni zagovorniki zaščite živali. Zato vas zdaj prosim, da naredite vse, kar je v vaši moči, da ta rezultat prenesemo iz odborov tudi na plenarno zasedanje. Na prvem zasedanju v Štrasburu septembra bomo zadevo obravnavali in takrat se vam bom potem še enkrat zahvalila za zadnje leto in pol intenzivnega dela. Hvala. Merci, Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospe Evans. Izvolite. Thank you, Chair. And, um, can I... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj se zahvalim gospe eh, Jegle. Mislim, da je resnično upravila izjemno delo na tem doseju. To je posodobitev zakonodaje, ki jo parlament že dolgo zahteva. In na podlagi dveletnega dela smo se znašli v tem položaju in dosegli smo vse, kar je opisala gospa Jegle. Vendar mojo skupino skrbijo še tri točke, na to sem upozarjala v celotnem procesu trialoga. Prepričani smo, da če teh treh točk ne bomo spremenili, potem bo skupno stališče vodilo do takšne zakonodaje, ki bo šipka na teh treh področjih. Da vam jih na hitro predstavim. V členu 2a v zvezi s strožjimi nacionalnimi ukrepi. Skupno stališče pravi, da države članice lahko ohranijo nacionalne ukrepe, vsaj trenutno. Mi pa smo želeli videti, da bi države članice lahko sprejele nacionalne ukrepe. To pomeni, da bi države članice, ki so želele imeti strožje ukrepe, lahko s tem nadaljevale, tako da bi dosegli zakonodajni minimum in ne zakonodajni maksimum. Kar zadeva 13. člen zahteva, da se uporabijo alternative, če je to mogoče. Ubeseditev v skupnem stališču to pomeni, da to ne bi bilo obvezno. Vseeno pa, če bi bila alternativa na voljo, mislim, da bi to morali uporabljati. Kar zadeva osmi člen, primati razen človeka. Besede so o občutnem zmanjšanju brez zmanjšanja funkcij. Oduzeli pa smo sedaj besedo substantial, torej občuten, tako da bodo lahko primati razen človeka sedaj lahko bili podvrženi preizkusom v zvezi z boleznimi. Mislim, da to ni dovolj dobra obeseditev. Moja skupina v zvezi s tremi točkami predstavlja in vlaga predloge sprememb, kajti mislim, da nas to zelo skrbi vseeno želim povedati, da je gospa Jegle upravila zelo dobro delo in prepričana sem, da pozna moje argumente v zvezi s tem. Hvala. Merci, Hvala lepa. Sedaj pa gospod Kapula Santoš. Dobro, ja, <coughs> senjor prezident. Eh, um Najlepša hvala, gospod predsednik. Gre za zelo občutljiv dosje In eh, kot vsi vemo, so z njim pogosto povezana tudi čistva. Že zelo dolgo se ukvarjamo s to temo in eh, kot je omenila gospa Jegles, vse skupaj vleče že leto in pol. Začeli smo že pod eh, predhodnim predsednikom. In tukaj v Evropskem parlamentu smo veliko več govorili o zaščiti živali in pravice živali, kot pa eh, včasih uh, uh, govorimo o človekovih pravicah. Uh, verjetno to ni najboljša rešitev, je pa najboljši kompromis, verjetno, ki ga je mogoče v tem trenutku doseči. Moja poslanska skupina to poročilo podpira in čestite poročevalki za odlično opravljeno delo in pa tudi za zelo dobro organizacijo, ki eh, jo je pokazala tekom celotnega postopka. Gospa Polson. Ja, jaz ga okso taka, fru Jegle. Dej je er et fantastisk bra job. Tudi sama se želim zahvaliti gospe Jegle, res je opravila odlično delo. pomembna so štiri vprašanja in ta eh, zadeva predvsem državljane v Evropi. Strinjam se s tistim, kar je povedala gospa Evans. Morda eh, je potrebno te podrobnosti še dodelati, ampak kompromis je zdaj pred nami in mislim, da je to edina možnost, ki jo trenutno imamo in ki jo moramo izkoristiti. bila sem na številnih zasedanjih v zvezi s to temo in mislim, da so vsi zelo zadovoljni, da je do tega kompromisa prišlo. Strinjam se z gospo Jegle, mislim, da je opravila odlično delo in tako kot ona pozivam, da ne vlagate predlogov sprememb, kajti ta dogovor, ta sporazum je zelo pomemben in mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar imamo. Uspelo nam je najti neko ravnovesje med moderno znanostjo, modernimi raziskavami in pa med eh, stališči, ki jih eh, imamo številni, kar zadeva zaščito živali. Še enkrat najlepša hvala. Eh, gospe Jegle in vsem, ki so prispevali k temu delu. Mislim, da vam je skoraj 100 odstotno uspelo doseči vse, kar ste si zastavili. Eh, hvala lepa. Gospa Jegle, še enkrat vam dajem besedo, da zaključite to razpravo. Najlepša hvala predsedujoči, spoštovani kolegi in kolegice. Gospa Evans in gospa. Eh, Paulsen, pa tudi gospod Kapola Štantoš, vsem najlepša hvala. Gospa uh, Evans, poznam vaše ogovore, na dolgo sva o tem razpravljali in tudi gospa Paulsen eh, je sodelovala pri delu z namenom, da dosežemo kompromis. Eh, v svetu ni nič idealnega, ampak neke stvari je pač potrebno uresničiti in kompromis nikoli ni idealen in uh, Vendar pa po drugi strani zdaj tudi še ni konec sveta in že od leta 99, odkar sem tukaj, če pomislim eh, na vsa poročila, s katerimi smo prenavljali to direktivo, vedno je bilo zelo težavno in nihče se ni želel lotiti bistvenih vprašanj komisija, svet, mi smo zelo trdo delali in eh, če si pogledamo, koliko različnih skupin je bilo vključenih v to delo, koliko idej, koliko zahtev in eh, kaj vse je bilo potrebno za to, da smo dosegli ta kompromis. Namreč tudi na nemškem vzoru sem poskušala predstaviti, kako težavno je to zediniti. Ampak kljub vsemu temu sem prepričana, da smo. Eh, s tem skupnim delom nekaj dosegli. In tukaj ste vključeni tudi vi, gospa Evans, kajti konec koncev eh, smo skupaj dosegli ta kompromis in danes tukaj lahko eh, se enostavno samo še enkrat zahvalim vsem in vas prosim, da eh, dobro premustimo še zadnji dve o viri, torej najprej v odboru in potem na plenarnem zasedanju septembra. Gre za prvo eh, poročilo, ki ga obravnavamo po Lizbonski pogodbi, po novem postopku. Eh, Mrsikaj se je spremenilo po 1. decembru in mislim, da smo tudi tukaj vzpostavili vzor za parlament, kako uh, izkoriščati nove danosti. Torej, še enkrat vsem najlepša hvala. Ja, hvala lepa, da ste zaključili to razpravo. Besedo pa želi še gospod Nikolson. Hvala lepa, gospod predsedujoči. O tem smo razpravljali že v prejšnjem mandatu. Čestitati želim poročevalke gospe Jegle, kaj ti opravijo le izjemno delo. Lotila se je zelo težke naloge. Mislim, da je dosegla najboljši možni kompromis, kompromis, ki ga je pač mogoče doseči ta trenutek. Pozivam odbor, da podpre ta kompromis, kajti boljšega ne bomo dosegli in odbor pozivam, da sprememo to stališče, kajti menim, da je poročevalka opravila izjemno dobro delo kompromis je dober, vsi bi si seveda včasih želeli več, ampak takšna je pač narava kompromisov. Več ne bomo dosegli, hvala. Hvala lepa, sedaj pa bomo sejo prekinili do 15.04, ko nas čaka izmenjava mnen. Zeleno Espinoso, špansko ministrico za podeželsko, morsko in naravno okolje ter predsedojočo svetu. Hvala.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 Bonjour de nouveau, je souhaite la bienvenue à ma... Ponovno pozdravljeni. V naši družbi pozdravljam gospod Eleno Espinozo, špansko ministrico za podeželsko morsko in naravno okolje ter predsedujočo svetu. Najprej želi gospodo gospod Silvestri se za nekaj minut. Povedal bo, kaj v dvorani delajo te češnje, ki so nam jih prinesli, potem pa bomo imeli izmenjavo mnen. Gospa Espinoza, dobrodošli med nami iz uh, juga Italije, odkudar prihajam. Prihajajo tudi zelo dobre češnje in zelo se mi je dobro, da bi tudi vi lahko poskusili te naše češnje. Te češnje smo dali na voljo tudi ostalim poslankam in poslancem. Zamisel je bila oblikovana v zadrugi iz mesta, odkuder prihajam. Gre za zadrugo, ki se zauzema za češnje. Res sem zelo ponosen, da vam lahko kot ministrici, ki je zadolžena za področje podeželja in kmetijstvo, tudi ponudim te češnje. Hvala. Merci beaucoup madame la ministre. Gospa ministrica nam bo sedaj predstavila rezultate dela španskega predsedstva na področju kmetijstva. Predsedstvo se je ukvarjalo predvsem z SKP-jem po letu 2013, nekje do leta 2020. Ukvarjali so se tudi z konkurenčnostjo kmetijskega sektorja in živilskega sektorja v Evropski uniji. Maja smo pripravili tudi delavnico na to temo, poleg tega pa so se ukvarjali tudi z ulogo žensk na podeželju. Tudi naš odbor pripravlja poročilo na to temo. Gospa ministrica, izvolite. Najlepša hvala in lep pozdrav. Gospe in gospodje, spoštovani poslanci in poslanke, preden začnem s, eh, s predstavitvijo, se tudi sama zahvaljujem eh, poslancu za to drobno pozornost, za to, da bomo lahko dejansko se prepričali o visoki kakovosti kmetijskih proizvodov v Evropi. Danes sem tukaj zato, da vam predstavim rezultate španskega predsedstva, eh, sploh kar zadeva svet za kmetijstvo Evropske unije. Kot veste, je Španija tokrat četrtič predsedovala Evropski uniji, vendar pa v tem polletju so bile stvari precej drugačne od preteklih predsedstev. Stvari so bile drugačne zato, ker je to polletje se upadlo z vstopom v veljavo novih lizbonskih pravil. Ravno tako je bilo to obdobje, ko je bilo potrebno upoštevati tudi to, da vse do konca februarja nismo dobili novega kolegija komisarjev. Kar zadeva kmetijstvo, pa smo začeli z delom v okviru soodločanja z novim Evropskim parlamentom. To so torej tiste tri ključne značilnosti, eh, ki so. Um, opredelile to eh, špansko predsedovanje svetu. Vendar pa prepričani smo, da bo ta nov način sodelovanja z Evropskim parlamentom eh, pomenil nek nov proces, nov zagon eh, na poti k utrditvi Evropske unije. Prihodnje odločitve, ki se bodo sprejemale, bodo bolj demokratično verodostojne, hkrati pa bodo tudi bistveno bliže dejanskim skrbem in pomislekom evropskih državljanov. Če se zdaj posvetim posameznim temam, rada bi vzpostavila usporednico med tistim, kar sem vam predstavila februarja letos, ko sem nastopila pred vašim odborom. Uh, takrat sem govorila o tem, da naše delo na področju kmetijstva se bo osredotočalo na kmetijstvo in sektor hrane kot strateška sektorja Evropske unije. Če si pogledamo delo Evropskega parlamenta in še posebej delo vašega odbora v zadnjih šestih mesecih, eh, sem prepričana, da je to moje sporočilo bilo dobro sprejeto tako z vaše strani, kot tudi v družbi na splošno. V okviru sveta za kmetijstvo, ki sem mu predsedovala v zadnjih šestih mesecih in uh, tudi med vami tukaj v Evropskem parlamentu, se vsi zavedamo, s čim imamo opravka, ko govorimo o prihodnosti kmetijskega sektorja. Rade bi se spustila tudi v nekaj več podrobnosti uh, v zvezi s tem, kaj je bilo narejenega pač španskim predsedstvom. Najprej, kar zadeva prihodnost skupne kmetijske politike. V tem trenutku je prihodnost kmetijstva in prihodnost uh, SKP, kot tudi prihodnost določenih drugih sektorjev, predvsem v znamenju finančne in gospodarske krize, ki je imela zelo negativen učinek na Evropsko unijo nasplošno. Komisija je zato pripravila nekakšen celosten odziv v okviru strategije 2020, ki vzpostavlja ambiciozen program in si prizadeva soočiti se z izzivi in vzpostaviti vzdržno prihodnost za Evropo ter zagotoviti izhod iz krize. Kmetijstvo in SKP sta seveda povezana s to strategijo. Eh, Vse špansko predsedstvo tako vidi stvari, ravno tako pa na to gleda tudi komisija. Vse te zaveze se odražajo tudi v sklepih Eh, spomladanskega in junijskega vrha sveta. Takrat je bilo govora o vlogi kmetijstva, o vlogi SKP kot sestavnih delov strategije za leto 2020. Ravno tako pa ste bili ti dve temi uvrščeni med ključne prednostne naloge te strategije. Španska pobuda in prizadevanja, da bi vključili SKP v strategijo 2020, je pripeljala do dveh razprav na svetu za kmetijstvo, najprej eh, na marčarskem zasedanju in pa potem maja na neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov. Organizirali jih je bilo veliko srečanj z ministri in eh, drugimi predstavniki z področja kmetijstva. In velika večina držav članic, pa tudi predstavniki različnih agencij in organizacij, eh, zadrug, predstavnikov mladih, kmetovalcev, eh, Evropske komisije ter predsedstva, vsi so podprli to vrstna srečanja. V zadnjega pol leta je bilo doseženega veliko napredka, kar zadeva spostavitev ustreznih instrumentov za soočanje s krizo in za uh, uravnavanje trgov. Sprejeti so bili uh, sklepi, ki jih je podprla večina delegacij eh, in ki so tudi plod sodelovanja v okviru trojke z naslednjima dvema predsedstvoma, torej s eh, Belgijo in Mačarsko. Naj vas torej upozorim na to, kaj je bilo napravljenega v zadnjih šestih mesecih za to, da bo eh, SKP eh, nek zanesljiv režim, na katerega bomo lahko računali tudi po letu 2013. špansko predsedstvo je eh, bilo deležno velike podpore evropskih eh, institucij, še posebej to velja za parlament in za vaš odbor in tudi predsednik vašega odbora eh, se zaveda pomena kmetijstva in vloge, ki jo igra, kar zadeva razvoj, rast, ustvarjanje delovnih mest in kar zadeva ohranjanje življenja na podeželju v posameznih državah. Ravno tako se vsi zavedamo, kako pomembno je vzdržno sonaravno kmetijstvo, ki spoštuje okolje. Naše delo seveda temelji na dokumentu, ki vzpostavlja ključna stališča na področju kmetijstva in razvoja podeželja naši pomisleki so podobni vašim, kot se je izrazila tudi v poročilu Lyon, eh, kjer so obravnavale številne naštete teme. Svet je svoje delo opravljal tudi na podlagi stališč, ki jih je v zvezi s temi temami sprejel parlament. če se ozremo na to, kar je bilo narejenega v zadnjega pol leta, eh, se moramo spomniti, da smo pred pol leta, ko smo se srečali, ko smo se srečali, govorili o možnosti tega, da bi SKP bila del celostne strategije za prihodnost. Zdaj pa nam je dejansko uspelo eh, doseči, da je eh, kmetijstvo v te načrte vključeno in veliko prizadevanje bilo vloženih v to, da je kmetijstvo postalo sestavni del agende za leto 2020 in rada bi čestitela vsem, ki so prispevali k temu dosežku. Kar zadeva prehrano in kmetijski sektor je Špansko predsedstvo se je osredotočilo na kar nekaj vprašanj, naprimer eh, prehramna veriga, preglednost, oblikovanje cen, krepitev organizacij proizvajalcev in tudi poklicnih organizacij. Kot rezultat različnih razprav, do katerih je prišlo, je predsedstvo sprejelo sklepe, ki poudarjajo pomen uh, vzdržnosti uh, trajnosti tekom celotne prehrambene verige. Eh, ravno tako pa gre, je izpostavljen tudi pomen konsolidacije eh, sektorja prehrane. V zadnjega pol leta smo organizirali tri delavnice na temo konkurenčnosti v kmetijskem sektorju, rezultati pa so bili zelo obetavni. Ravno tako vam lahko povem, da sem Eh, zelo zadovoljna tudi s poročilom gospoda Boveja o delovanju prehrambene verige, ki je eh, bilo eh, ravno kar sprejeto in to me zelo veseli. Kar zadeva druge teme, o katerih smo zadnje čase govorili, med temi je konkurenčnost evropskega proizvodnjega modela. Sklepi, ki so bili pripravljeni na podlagi Eh, tega poročila bodo obravnavani kot točka A na ministerskem svetu, ki bo potekal jutri. Ravno tako pa imamo zagotovljeno, da bodo države članice to soglasno podprle. Še naprej si moramo prizadevati za visoko kakovost in za uh, Eh, zanesljivost oskrbe s hrano, ravno tako pa mora, vs, mora vsa pravila, ki jih sprejemamo, prispevati k večji konkurenčnosti. Tehnični standardi v Evropi pa morajo biti vedno pred sprejetjem podvrženi eh, znanstvenemu preverjanju. Tu gre predvsem za presoje vplivov, ki morajo biti povezane tudi z eh, ekonomsko presojo vplivov. Potrebno je okrepiti instrumente za komunikacijo, zato da bomo okrepili sektor prestrane po vse Evropi in da se bomo lahko odzvali tudi na zahteve potrošnikov. In pa še nekaj, kar sem vam najavila na začetku eh, našega predsedstva. času našega predsedstva smo si prizadevali, da bi dosegli enotna stališča v Evropi, kar zadeva razvoj podeželja, kar zadeva razvoj regij. In zato je ključno, da ženske ostanejo na podeželju in da tam najdejo delo. To je ključnega pomena. Eh, če želimo zagotoviti nadaljni razvoj podeželskih regij. Vprašanje enakosti med spoloma bo tudi predmet razprave eh, ministrov za kmetijstvo, kar se bo zgodilo prvič v zgodovini. Komisija je prvič dejala, da eh, po njenem mnenju podarek enakosti med spoloma predstavlja sestavni del skupne kmetijske politike. Ravno tako pa smo bili zelo veseli novice, da bo tudi Evropski parlament pripravil specifično poročilo ravno na te, to temo, torej na eh, enakost med spoloma v kmetijstvu in razvoju podeželja. Torej, ko boste sami pripravili svoj dokument, se veselimo zelo bogate razprave. Za zaključek svoje predstavitve pa naj spregovorim še o nekaterih zadevah, ki so bile v spredju eh, v zadnjega pol leta, naprimer nadaljno poenostavljanje evropske zakonodaje, sploh kar zadeva vprašanje pogojevanja. Želela bi čestitati tistim, ki so, so delali na razvoju ukrepov za najbolj oddaljene regije. Tudi ta tema je namreč eh, tako da za njo velja postopek soodločanja. V zadnjih šestih mesecih smo se soočili številnimi izzivi, ampak rezultati so pozitivni in zelo smo ponosni na to, da smo imeli možnost prevzeti predsedovanje svetu Evropske unije v trenutku, ki je tako ključnega pomena za prihodnost evropskega kmetijstva v celoti. Kot ministrica in kot predstavnica sveta s, uh, upam, da sem uspela uresničiti pričakovanja naših državljanov. Za zaključek pa bi želela čestitati vsem članom in članicam tega odbora. Zahvaljujem se vam za podporo, za sodelovanje na različnih sestankih, ki smo jih organizirali tekom našega predsedstva. To velja tako za srečanja v Evropi, kot tudi za srečanja izven Evrope. Upam, da se bom tudi v prihodnje lahko zanesla na vas in upam, da se bodo ta osredotočena prizadevanja v duhu sodelovanja nadaljevala tudi pod prihodnjim belgijskim predsedstvom. programi, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Belgici in Mačari, ki bodo prevzeli eh, predsedovanje za nami, eh, upamo, da se bodo uspešno nadaljevali, vsekakor jim bomo pri tem pomagali in jim želimo vse najboljše. Kara. Najlepša hvala, draga Elena. Hvala lepa tudi za izvrstno upravljeno delo v prvi polovici leta. Ta polovica leta je, kot ste že sami povedali, prinesla velike spremembe, številni koraki naprej so bili storjeni. V zadnjih šestih letih si sodelovala ne samo na svetu za kmetijstvo, temveč tudi na svetu za okolje, na svetu za ribištvo. To so tri zelo pomembni sveti, pri katerih si lahko izkazala svojo voljo, pripravljenost delati. Hvala lepa še enkrat, hvala lepa tudi za izvrstne odnose z Evropskim parlamentom vedno smo te radi podpirali, v našem odboru smo res cenili tak način dela. Spomnim se neformalnega sveta v Meridi, takrat se mi zdi, da se je odnos med parlamentom in svetom še toliko izboljšal. Dobro, sedaj pa nas čaka izmenjava mnen. Najprej gospod Erant Garcia. Presidente, pensaba yo que primero iba a dar la palabra a los coordinadores. Como... Hvala lepa. Mislila sem, da bodo najprej spregovorili koordinatorji, ampak v redu. Najprej mislim, da se moramo zahvaliti svetu ministru in tudi predsedstvu. Vaše delo je bilo zelo pomembno in ministrica si je zelo prizadevala za sodelovanje z nami v različnih forumih, v različnih delovnih skupinah. Upoštevati moramo tudi to, da se je špansko predsedstvo zelo zauzemalo za enakost med spoloma. To je postalo ključno vprašanje pri razvoju podeželja. Uloga žensk je bila vedno v, v, v središču. Ta vprašanja in različni ukrepi, ki so bili sprejeti za ženske in za podporo žensk, so zelo pomembni kar zadeva kmetijsko vprašanje. Žal se ne morem strinjati z njenim pozitivnim mnenjem o delu, ki je bilo upravljeno v preteklih šestih mesecih. Prvi pomislek je v zvezi z SKP po letu 2013. Kaj se bo zgodilo z neposredno pomočjo, kaj se bo zgodilo z drugim stebrom? kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ali bomo imeli en stebr, bomo imeli dva stebra. To vprašanje stebro in pomislek, da bi imeli samo en stebr, ali je to samo lažni alarm. Kaj pa postopek soodločanja, kakšna bo prihodnost v tem primeru, kako bosta parlament in svet sodelovali v prihodnosti. Prav tako me zanima naslednje. Če se spustimo v podrobnosti SKP-ja, mislim, da nismo storili dovolj, da bi se pripravili na prihodnost SKP-ja. Države kot so Švedska, Finska, Mačarska in tudi Španija morda niso v to vložile toliko truda, kot bi morale. Tudi kar zadeva strategijo 2020. Tri vprašanja so tukaj pomembna. Kmetijstvo, vse skupne politike, postopek soodločanja, vse to mora biti vključeno v strategijo 2020. Vi morda menite, da so bili načrti v zvezi s strategijo 2020 in SKP-em uspešni, sama pa nisem takšnega mnenja špansko predsedstvo tukaj ni opravilo ravno briljantne vloge. Tudi kar zadeva kmetijstvo in razvoj podeželja, tukaj nismo storili nič na področju nadzorov meja s tretjimi državami, naprimer z Marokom. Zdi se, da vaše predsedstvo ni bilo sposobno doseči dogovora z Marokom v zvezi z vprašanjem o nadzoru meja, prav tako nismo dobili nič v zvezi z vprašanjem. V zvezi z zavarovanjem pokojnin in tako naprej. Veliko točk torej nismo pokrili. Hvala lepa, sedaj pa Luis. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também queria saudar, Sra. Ministra, a sua... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad pozdravil gospod ministrico. Poleg tega bi rad čestitev za izvrstno predsedovanje. Od blizu sem spremljal vaše delo in osebno, ter tudi v imenu politične skupine, vam lahko povem, da smo zelo zadovoljni z doseženimi rezultati. Rezultate smo dosegli v res težavnih okoliščinah. Zadovoljni smo tudi zaradi tega, ker ste bili stalno na razpolago za pogovore. Hvala lepa tudi za način, kako ste tolmačili Lizbonsko pogodbo. Z Evropskim parlamentom ste vzpostavili dobre odnose, sami ste si veliko prizadevali za to. V državah članicah ste se srečali s številnimi kmetijskimi organizacijami, tudi evropski kmetje se mi zdi, da zelo pozitivno gledajo na vaše predsedovanje. Uloga španskega predsedstva je bila res pomembna, tudi ko gre za strategijo 2020 in za ulogo kmetijstva v tej strategiji Evropa 2020. Na začetku se ni veliko govorilo o tem, kmetijstvo je bilo tudi bolj simbolično omenjeno, vendar smo kot odbor zahtevali, da se kmetijstvo bolj upošteva v strategiji 2020, kar ste tudi storili. Zato še enkrat najlepša hvala za pozitiven prispevek, ki ste ga dali tudi pri reformi SKP-ja. Mislim, da smo bili vsi pozitivno presenečeni nad rezultati. Oblikovali ste nadnacionalno perspektivo v okviru katere se branijo evropski interesi in ne nacionalni interesi. Tako da, gospa ministrica, velika večina bo obžalovala dejstvo, da se špansko predsedstvo zaključuje. Še enkrat najlepša hvala za uspešno predsedovanje in upam, da bo belgijsko predsedovanje tudi tako uspešno in da bo Španija tako uspešna na tekmi, kot ste bili v času predsedovanja. Hvala lepa. Luis. Albert Des je prosil za besedo, izvolite. Danke, Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospa predsednica sveta, najlepša hvala za to, da ste danes z nami tukaj v odboru in zahvaljujem se vam za delo v okviru španskega predsedstva tukaj v našem odboru nismo strankarsko usmerjeni, delamo vsebinsko in želimo vsebinske odločitve. In uh, imam težave, uh, ko gre za vsebinsko pozitivne odločitve za kmetijstvo. Spregovorili ste o strategiji 2020 in zanima me, kaj je Eh, po vašem mnenju bil vaš pozitiven prispevek k tej strategiji? Španija je velika država, članica in ko gre za novo oblikovanje kmetijske politike in kar zdaj v strategijo za leto 2020 je Španija pomembna država in zato mislim, da je ključno, da Španija pozitivno prispeva k tej skupni kmetijski politiki in kot je že povedala kolegica Herans, iz vaše predstavitve nisem uspel razbrati, ali naj bi ohranili močan prvi stebr in drugi stebr, kakšno bo sofinanciranje in tako naprej. Uh, eh, tri, torej, če bi lahko tukaj dodali nekaj pripomb. Uh, Govorili ste o konkurenčnosti v živilskem sektorju, tukaj se strinjam z vami in eh, danes smo glasovali o tej temi. Tukaj je potrebno izboljšati položaj kmetijstva, tudi tukaj pa je pomembno eh, doseči določeno gotovost in Tisto, kar eh, bomo mi negativno povezovali s španskim predsedstvom, je dejstvo, da so bila zopet odprta pogajanja z Merkosurjem. In to mi zbuja veliko skrbi. Kmetijska politika po letu 2013, o kateri bomo v prihodnjih mesecih eh, govorili v parlamentu in ki jo bomo potem oblikovali v postopku soodločanja, eh, mora pomeniti, da bomo imeli tudi določeno zaščito na vzven če pri pogodbah z Merkosurjem ne bomo ustrajali pri naših standardih zaščite živali, zaščite potrošnikov, eh, varnosti prehrane, potem nova usmeritev kmetijske politike v Evropi ne bo izpolnjevala ciljev, ki bi si jih želeli uresničiti. In zato prosim še posebej Španijo, da pri teh pogajanjih s Merkosurjem, kot pri vseh ostalih dvostranskih pogajanjih, eh, ščiti evropski kmetijski model. In tukaj vas prosim za vašo podporo. Zanima me, če nam lahko to zagotovite v prihodnje. To bi me seveda zelo veselilo. V vsakem primeru pa se vam zahvaljujem za opravljeno delo. Mislim pa, da vsekakor vsi potrebujemo neke pametne rešitve za prihodnost. Grazie. Hvala lepa, Albert. Gospod Garcia Perez je prosil za besedo. Presidente, eh, quería... Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku se želim zahvaliti gospod ministrici, da je danes tukaj z nami v odboru. Zahvaliti se ji želim tudi za njeno delo v preteklih šestih mesecih na področju kmetijstva in razvoja podeželja. Čudovito je bilo sodelovati z vami. To je resnično pomemben trenutek. Imeli smo zelo pomembne razprave v svetu in v parlamentu v zvezi s prihodnostjo SKP-ja. Vse to je prispevalo k temu, da smo zagotovili večjo varnost v sektorju. To je ključnega pomena. Pomankanje jasnosti oziroma negotovost za kmetovalce in tiste, ki delajo v kmetijskem sektorju, to ustvarja strahove, pomisleke. Zato mislim, da je delo, ki ga je opravilo špansko predsedstvo, pa tudi delo, ki ga je opravil Evropski parlament namreč, da smo imeli razpravo, na podlagi katere smo želeli oblikovati SKP po letu 2012, to se mi zdi zelo pomembno. Sedaj, po mojem mnenju, ni trenutek, da bi ustvarjali spore ali še večjo negotovost. Zelo pomembno je, da parlament in, vse, in svet v tem sektorju vzpostavita ozračje gotovosti za prihodnost. To je potrebno za kmetijstvo in za Evropo. Gotovost SKP-ja mora biti realnost tudi po letu 2013. Delo španskega predsedstva je bilo izjemno in mislim, da je tudi delo, ki je zaopravil Evropski parlament pod pokroviteljstvom našega predsednika in različnih odborov, zato da bi zagotovili dobro prihodnost za Evropo, zagovarjali smo Evropo, pri tem pa moramo upoštevati, da je kmetijstvo vedno pomembno. Kmetijstvo je del Evrope, to je nekaj pozitivnega. Vprašanja v zvezi z ženskami na podeželju, tudi to je zelo pomembno, sodelovala sem na sejah in na delovnih skupinah. Razpravljali smo o ženskah na podeželju in o vlogi, ki jo bodo ženske imele v prihodnosti. Tudi to je zelo pomembno. Mislim, da moramo še vedno naprej povdarjati to, da si moramo kot odbor prizadevati za ta vprašanja, zato da bo tudi komisija upoštevala vprašanja enakosti med spoloma in uloge žensk pri razvoju podeželja. Na koncu želim povdariti še pomen dela, ki ga bodo imela prihodnja predsedstva to sta Belgija in Mačarska. Sedaj je čas, da združimo sile, da stopimo skupaj, zato da to vprašanje ne bo postalo jaboko spora, ampak da državljanom, kmetom in vsem ostalim pokažemo, da lahko dejansko ukrepamo na tem področju in da bomo lahko dosegli ukrepe, ki bodo v skladu z ukrepi španskega predsedstva. Hvala. Gospod Cekerski. Bardzo ważne. Hvala lepa, gospa ministrica. Govorili ste o zelo pomembnih vprašanjih. V svojem govoru ste omenili sektor kmetijskih živil ali agroživil. To je ključnega pomena za Evropo in za trajnostni razvoj. Omenjali ste tudi razvoj v kmetijstvu in tudi o konsolidaciji sektorja. Omenjali ste tudi evropski proizvodni model. Prav tako pa ste omenili vidik konkurence v tem. To je tudi za me zelo pomembno. Zato želim zastaviti naslednje vprašanje. Trenutno veljajo določene omejitve strani Argentine v zvezi s trgovanjem z Evropsko unijo. Zanima me, kakšno bo stališče Evropske unije v zvezi s tem. Po mojem mnenju bi morali sprejeti določene ukrepe v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Morda bi morali odnose z Merkosurjem začasno prekiniti. Presenečeni smo in lahko rečem celo šokirani, da tri dni potem, ko smo ponovno začeli izvajati pogajanja, Argentina uvede omejitve, ki so zelo daljnosežne. Vemo, da bomo na koncu junija, začetku julija imeli drugi krok pogajanj. In rad bi videl, da bi mi bili obveščeni in da bi nas redno obveščali o poteku teh pogajanj sedaj pravijo, da bodo to samo pogajanja tehnične narave. Vseeno pa smo slišali po drugi strani, da bodo to popolna in odprta pogajanja, ki bodo vključevala vsa vprašanja. Zdi se mi, da se tukaj odpovedujemo svojim interesom. Vem, da je treba liberalizirati trgovino, ampak to ne sme škoditi našemu kmetijskemu sektorju. Kajti v tem primeru moramo zaščititi kmete ali vsaj govoriti z njimi. Razložiti jim moramo, zakaj se stvari odvijajo kot vse. Zdi se mi, da se to vse dogaja mimo njih na skrivaj. Uvaja se določene ukrepi skozi zadnja vrata. To pa se mi ne zdi prav. mislim, da tako zavestno škodimo evropskemu kmetijskemu sektorju. In še tretje vprašanje. Sami ste omenili evropski proizvodni model in konkurenčnost evropske kmetijske politike. Mislim, da potrebujemo določeno mero stabilnosti v naši politiki. Po mojem mnenju nismo konsistentni sprejemamo določene odločitve, naprimer v pogajanjih z Merkosurjem. Prego. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, yo también quiero agradecer. Gospod Mato Adrover. Hvala lepa. Gospod ministrica, čestitati vam želim za vaše delo. Rad bi videl, da bi lahko rekel, da ste upravili odlično delo, vendar tega žal ne morem reči, kajti izpustili ste pomembna vprašanja. Vem, da je kmetijstvo prednostna naloga za Španijo, žal pa to ni držalo v času predsedovanja. Zamudili ste izjemno priložnost. Imeli ste priložnost, da bi sodelovali v tem strateško pomembnem sektorju, sodelovali bi lahko s kmeti, s proizvajalci, pripravili bi lahko kompromisne politike, žal pa ste to priložnost zamudili. Pripravili smo tudi poročila v zvezi s tem, opozorili smo na različne vprašanja, o katerih sploh niste govorili, ki jih sploh niste obravnavali. Mislim, da je veliko stvari ostalo nerešenih v zvezi z prostotrgovinskimi sporazumi. Je špansko predsedstvo doseglo določen napredek, zato smo jih seveda pohvalili. Vseeno pa ne vem, kakšno vlogo je imela ministrica za kmetijstvo pri vzpostavitvi potrebnih dogovorov. Določena vprašanja v zvezi z prostotrovinskimi sporazumi so bila odprta in so ostala odprta. Kmetijska vprašanja torej niso bila ustrezno vključena v to. Kje je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, ko smo pripravljali sporazume z Merkosurjem? Tudi tukaj ni bilo Ministrstva za kmetijstvo. Kje je bilo Ministrstvo, ko smo sklepali sporazume z Morokom? Rezultati tega sporazuma so bili popolnoma negativni za španske kmetovalce. Tudi kar zadeva boj proti goljufijam, lahko rečem, da niste upravili zadostnega dela in da ste delali v škodo španskih kmetovalcev. Veliko priložnosti ste torej zamudili. Predsedstvo na področju kmetijstva ni opravilo dobrega dela. Vseeno pa se lahko vprašamo, ali bi lahko zaščitili kmetijstvo v okviru španskega predsedstva ali ne. Kolega Rubiks. Kolegje. Gospod predsednik, rad bi se pridružil tistim kolegicam in kolegom, ki so čestitali gospe ministrici hvala lepa gospe Spinozo za delo, ki ga je opravila v zadnjih šestih mesecih. Samo predstavljamo si lahko, kako zelo zapletena naloga je to. Namreč, da v šestih mesecih pripraviš in potem izpelješ projekte, zlasti, če se je treba dogovarjati s 27 državami članicami. Sem nov poslanec v parlamentu, prvič sem izvoljen. Tudi Litva je relativno nova država v Evropski uniji. Vendar se mi zdi, da vsi poslanci v Evropskem parlamentu ne omenjamo dovolj tega, koliko naše vlade prispevajo k temu delu. Koliko vlade prispevajo k izvajanju tistih nalog, ki so za nas zelo pomembne. prav zaradi tega se mi zdi, da ne moremo imeti resne skupne politike, če ne bomo upoštevali tudi mnen posameznih vlad. Sam sem se v Litvi srečal s številnimi voljivci, rekli so mi, zakaj razpravljate o skupni kmetijski politiki politiki za obdobje 2013-2020, če niste zmožni prispevati enostavnih odgovorov. O kakšni politiki torej sploh lahko govorimo? Voljivci so mi rekli, da po eni strani slišijo to, da 40 milijonov evropskih državljanov živi pod pragom revščine. Po drugi strani je pa res, da usiljujete cel niz omejitev, s katerimi želite zmanjšati proizvodnjo v kmetijsko-življenjskem sektorju. Naprimer, zakaj neposredna plačila niso vezana na proizvodnjo na posameznih kmetijskih zemliščih? Vem, da se Litva nahaja v posebnem položaju, kajti pri nas je na voljo ogromno zemlišč. Kmetijsko-živilski proizvodi so nekaj, kar v svetu in v Evropski uniji seveda potrebujemo. Dejstvo pa je, da imajo naši kmetje na voljo ogromno zemlišč, na katerih pa ne proizvajajo, s čimer tudi ne prispevajo celostni kmetijski proizvodni. In strinjam se z voljivci, ki pravijo, da bi morala neposredna proizvodnja plačila biti vezana na proizvodnjo na posameznem kmetijskem zemljišču. Neposrednih plačil ne moremo izplačevati za tista zemljišča, kjer raste naprimer samo trava. Mislim, da bi moral svet tu zauzeti zelo jasno stališče. Tudi na Evropskem svetu bi se moralo o tem govoriti. Še eno vprašanje, prilagajanje plačil morda je vlada kriva za to, da so neposredna plačila petkrat ali šestkrat nižja od plačil, ki jih prejemajo v starih državah, članicah Evropske unije. Vsi so si namreč želeli ta postopek pospešiti, pospešiti sedaj pa vsi ugotavljajo, da ta plačila niso pravična, da niso ravnotežena. Ne govorim o samih vsotah, govorim o načelu, ki se pri tem uporablja. V zadnjih šestih letih, odkar je Litva članica Evropske unije, smo večkrat slišali, da bodo ta plačila prilagodili. Vendar koliko vem, nam isto obljubljajo za naslednje obdobje skupne kmetijske politike, kolikor vem, pa rezultatov ni. Če proračuna za kmetijstvo v Evropski uniji ne bomo povečali ali ga zelo nizko povečali, za nič celih 17 odstotkov, potem se sprašujemo, odkje bomo dobili ta nova sredstva. To pomeni, da nove države članice pravzaprav ne morejo računati na resnično prilagajanje teh neposrednih plačil. Zato me zanima, kakšno je vaše stališče v zvezi s tem. Okay. Najlepša hvala. James Nicholson, potem pa že zebovi. Uh, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sem želim pozdraviti ministrico. Res je, da vemo, zakaj smo imeli tako počasen začetek komisija je upravljala svoje delo, ampak mi smo se morali soočiti z drugimi problemi. Želim pa omeniti en drug problem. V času vašega mandata so se ponovno odprla pogajanja v zvezi z Merkosurjem, to so omenili že drugi. Celo direktno vas moramo vprašati, ali se ne strinjate, da evropski kmetovalci pripravljajo visoko kakovostno hrano. In če si ogledamo birokratske zahteve, ki jih imajo evropski kmetovalci, ali se ne strinjate, da bi morali preprečiti, da v Evropo pride kakršnakoli hrana, ki ni v skladu s standardi, ki jih imamo mi tukaj. Torej, če hrana ne izpolnjuje naših standardov, potem je ne bi smeli spustiti v katerokoli državo Evropske unije. Ali se strinjate torej z mano, da ne bi smeli uvažati hrane, ki ne izpolnjuje teh standardov in števili smo zelo zaskrbljeni zaradi ponovnega odprtja teh pogajanj in dolgoročnih učinkov? Želim se podati tudi na področje, ki smo ga večkrat omenili tukaj. Prepoved kletk. Dva vidika sta tukaj. Veliko nepoštenosti je med državami članicami. Naprimer, v Severnem Irskem kmetje želijo preiti iz enih kletk na druge kletke, ne dobijo finančne podpore, ampak v Republiki Irski dobijo pa 40 odstotkov. Vsi naj bi imeli enake podgoje, sedaj pa povejte mi prosim, kje so sedaj enaki pogoji, kajte to je popolnoma nepošteno. Proizvajalci perutnine v številnih državah članicah potrebujejo enake pogoje, ampak zanima me še nekaj. Ali ste pripričani, da bo dovolj jajc leta 2012? Zato, da bo vsak, ki si bo želel jajce, to lahko tudi kupil? Ali se strinjate tudi s tem, da jajc ne bomo proizvajali v tistih kletkah ali genetsko spremenjenimi žiti. Ali pa bomo morda morali začeti uvažati hrano, da izpolnimo svoje pogoje oziroma potrebe, se opravičujem. Hvala, James, da pa že se bove. Hvala lepa, najprej bi se tudi sam rad pridružil vsem tistim, ki so se zahvalili ministrici za to, da je danes prišla v naš odbor predstaviti rezultate predsedovanja. Gospa ministrica je bila večkrat v našem odboru, kar tudi kaže na to, da ima Evropski parlament številne nove pristojnosti na tem področju. Moram reči, da sem podobnega mnenja kot kolegi, ki so omenili ponoven začetek pogajanj Evropske unije z Marokom. To jasno kaže na to, da na kmetijstvo gledate kot na neko blagovno sredstvo, sredstvo blagovne menjave, dopuščate, da se storitve prodajo v novih državah. Kmetijstvo je potem ponavadi žrtev zaradi tega, ker v zameno za izvajanje storitev žrtvujemo kmetijstvo. Tudi kar zadeva Mercosur, bo prišlo do številnih težav, zlasti, ko gre za proizvodnjo govejega mesa v Evropi. Znašli se bomo v enakem položaju kot pred 20 leti, ko je šlo za vzrajo ovac. Pomagati je treba najbolj krhkim območjem v Evropi. Težava je v tem, da smo imeli podoben sporazum s Perujem. Na področju kmetijstva sklepamo nenavadne sporazume. Naprimer, ko smo sklepali sporazum s Perujem, smo predlagali Peruju, da izvaža v Evropo sladkor. Težava je v tem, da v Peruju ne proizvajajo sladkorja. Kdo je potem kriv pri vsem skupaj? To je pravzaprav vprašanje za vas, gospa ministrica. Še dve stvari bi rad podaril. Prej ste upravičeno govorili o tem, da je treba izboljšati uh, prehrambeno verigo. Omenili ste tudi številne krize. Danes smo v parlamentu imeli glasovanje v zvezi s to temo. V času vašega predsedovanja je zasedala tudi visoka skupina za mleko. Ta visoka skupina je predstavila tudi rezultate svojega dela in če si pogledamo, ta rezultat, lahko gotovimo, da v poročilu niso pravzaprav omenili ničesar takega, kar bi lahko kmetom pomagalo pri izboljšanju svojega prihodka. Rezultat te skupine je torej ničelen. Kmetje bi morali imeti vsaj tolikšen dohodek in dobiček, da bi se pokrili stroški, ki jih imajo vendar se mi zdi, da če nekaj ne bomo storili na tem področju, se bodo krize samo ponavljale. Sicer niste vi tisti, ki ste prevzeli pobudo v zvezi z GSO-ji, ampak vseeno bi vas rad nekaj vprašal v zvezi s tem. Gospod Dali, evropski komisar, je v času vašega predsedovanja sprožil novo pobudo na tem področju. Sklepam, da je svet ministrov za kmetijstvo razpravlja o tem, ne samo svet zdravstvenih ministrov. Kolikor vem, boste na evropski ravni hitreje dopuščali vnos gensko spremenjenih organizmov. Pri tem vam pomaga tudi EFSA, ki pravi, da bi morali analize nekoliko manj strogo izvajati. Mislim, da bo to povzročilo tudi precej konfliktov znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Zanima me, ali so se ministri za kmetijstvo ukvarjali s tem v okviru sveta, če ne, ali se bodo. Več kot polovica evropskih držav je že povedala, da ne podpira predloga gospoda Dalija v zvezi s tem. Zastavil sem vam torej zelo konkretna vprašanja in upam, da boste na, tudi, na ne tudi zelo natančno odgovorili. Hvala. Hvala lepa, Jose, kolega Danelis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία Προεδρεύουσα. Χαλά λοιπόν, γοσπότ Πρετσίνικ. Γοσπό Μινίστριτσα, želim se vam zahvaliti za vašo prisotnost danes tukaj in čestitati vam želim za vaše pozitivno oceno svojega dela. Mislim, da ste upravili dobro delo. Kriza seveda vpliva na evropske kmete, na nje vplivajo tudi nestabilne cene. Soočajo se s preveliko konkurenco, nejasnimi cenami, izpostavljeni pa so v okviru Evropske unije, pa tudi na mednarodni ravni, konkurenci kmetovalcem zunaj Evropske unije, ki lahko proizvajajo brez standardov, ki veljajo v Evropski uniji. Zdi se, da se nekako vračamo na dohodek na prebivalca iz leta 1995 za kmetovalce. To so zelo težke okoliščine, zaenkrat pa nam še ni uspelo najti rešitve, da bi vsaj začasno olajšali življenje kmetovalcem. Komisija se je odločila, da bo še enkrat odprla pogajanja z Merkosurjem. Slišali ste, da je več kolegov opozorilo na to, kako pomembno je vprašanje pogajanj z Merkosurjem. V drugih pogajanjih, trgovinskih pogajanjih, bi taka razprava lahko vodila v koristi za vse, ampak na področju kmetijstva dvomov ni. Problemi na področjih, kot so perotnina, žitarice, zelenjava, sadje, tukaj, bodo prav gotovo trpeli evropski kmetje. Zato vas še enkrat želim pozvati, da komentirate to vprašanje, ki je zelo pomembno za kmetovalce in proizvajalce. Želim tudi, da nas obvestite o namenih sveta, ne glede na to, kaj ima v mislih komisija. Hvala. Hvala lepa, Mišel Donten, potem gospa Jegle. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa predsedujoča svetu, tudi sam bi se vam rad zahvalil za to, da ste toliko pozornosti namenili Evropskemu parlamentu in našemu odboru v šestih mesecih, ko ste predsedovali. Januarja ste podali govor, ki je veliko obetav, vendar se mi zdi, da vseh vaših namer niste uspeli izpeljati. Kot ste že sami povedali, komisija je bila vzpostavljena šele februarja, šele februarja so bili nastavljeni novi komisarji. Vi ste se veliko ukvarjali s področjem kmetijstva. Kmetje iz moje države pa si bodo špansko predsedstvo zapomnili predvsem potem, da ste ponovno začeli pogajanja z Merkosurjem. Svet je bil dolgo časa precej tiho glede tega, da smo mi nasprotovali temu. Vsakič, ko omogočimo vstop proizvodom iz drugih delov sveta, so naši proizvajalci tisti, ki so prizadeti. <clears throat> Mislim, da mi tega ni treba izpostavljati še enkrat. Če naprimer uvažamo govedino iz uh, Argentine, potem bomo pri nas na mesto govedoreje imeli travnike. Govorili ste veliko tudi o podnebnih spremembah, ampak vsakeč, ko vozimo kilo govedine iz Južne Amerike, izgine kvadratni kilometr deževnega gozda. Zato me zanima, kaj se dogaja s temi konkretnimi ukrepi, ki so jih sprejele naše institucije. Gospa zanima me tudi to, kakšno je vaše mnenje o besedilu, ki ga pripravlja komisija v zvezi s premembo uredbe o sadju in zelenjave. Vi kot sredozemska država ste zagotovo neposredno prizadeti zaradi tega vprašanja. Svet svojega stališča do sedaj v zvezi s tem še ni povedal. V našem odboru smo pred nekaj dnevi sprejeli tudi poročilo o SKP-ju. Prihodnji teden bomo o tem glasovali tudi na plenarnem zasedanju. V odboru smo si bili soglasni glede tega, zato me zanima. Kako svet gleda na naša priporočila? Vi ste zadolženi za kmetijstvo in za okolje, zato me zanima kakšno je današnje stališče sveta v zvezi z izvajanjem odločitev iz leta 2009, ki se nanašajo na pesticide. Med evropskimi državami še vedno obstajajo ogromne razlike, ko gre za izvajanje teh določb v praksi. Mislim pa, da je treba zagotoviti enotnost, če želimo, da bo notranji trg dobro deloval. Hvala. Hvala lepa, Mišel, Elizabet. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod ministrica, rada bi se vam zahvalila in sicer se vam zahvaljujem za celo vrsto majhnih stvari, kar zadeva sodelovanje v zvezi z direktivo o preizkusih na živalih. Z vašimi službami smo podrobno, včasih kritično, ampak načeloma. Eh, zelo dobro sodelovali, šlo je za zahtevno temo in zahvaljujem se predvsem tudi vašim službam za to sodelovanje. Naši pomisleki, kar zadeva evropsko eh, kmetijsko politiko, so danes eh, dobro prišli do izraza. To so naši skupni pomisleki in evropski državljani vseh 500 milijonov, bi morali biti dobro oskrbljeni z evropskimi živili. Imamo zelo visoke standarde in bojimo se, da ti standardi, tudi ko gre za zaščito živali, eh, ne veljajo povsod po svetu, ponekod ne moremo zahtevati njihove veljavnosti, ponekod pač ne zahtevamo njihove veljavnosti in sporazum z Merkosurjem in tudi dvostranski trgovinski sporazum s Kanado, eh, tako kot kolegom, tudi meni vzbujata velike skrbi. Vse moramo narediti, kar je v naši moči in to parlament, naš odbor, svet, komisija, da bo evropsko kmetijstvo dolgoročno, konkurenčno in sposobno preživeti. Upam, da boste to upoštevali pri svojih dejavnostih. Eh, zahvaljujem se vam eh, za pobudo, kar zdajva podeželje. Temo, to pobudo smo prevzeli in eh, glede na to, da gre za ključno vprašanje žensk, eh, se bomo na to odzvali s poročilom na lastno pobudo in upam, da bomo eh, tudi v tej luči zadevo uspešno zaključili. Hvala lepa. Glatenfelder, izvolite.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 Mislim, da si bomo špansko predsedstvo zapomnili predvsem potem, da smo ponovno odprli pogajanja z Merkosurjem. Tako si bomo zapomnili špansko predsedstvo. Pred pol leta, ko je bil predstavljen program španskega predsedstva, parlament ni bil obveščen o tem, da ste želeli ponovno odpreti pogajanja z Merkosurjem. Če bi vedeli za te namere, bi lahko morda že prej povedali to, kar vam govorimo sedaj. Želimo namreč kritizirati to. Odprtje pogajanje bilo obsojeno na neuspeh. Iz, m, to je temeljino na mandatu iz leta 90. Ampak od leta 90 se je svet močno spremenil. Tudi Evropska unija se je spremenila. V teh spremenjenih okoliščinah bi pogajanja lahko odprli samo na podlagi novega mandata predsedstva. Ta nov mandat bi moral upoštevati dejstvo, da ima Evropska unija sedaj 27 članic, prav tako pa bi morali zagotoviti nov mandat, ki bi upošteval vidike podnebnih sprememb, in globalna okoljska vprašanja ter dobrobit živali, naprimer. Špansko predsedstvo tega mandata ni imelo, zato moramo pogajanja ustaviti. Ta pogajanja niso zdržna na tem mandatu, zato moramo zagotoviti nov mandat. Hvala lepa, sedaj pa še zadnja dva govornika. Najprej doc. Je v dvorani? Je. Gospa, izvolite. Gospod predsednik, hvala. Gospa ministrica, podobno kot drugi kolegi se vam želim zahvaliti za vašo prisotnost danes tukaj. Imam samo štiri ali pet točk, ki jih želim izpostaviti. Kot drugi kolegi, tudi mene zelo skrbi, da špansko predsedstvo nima nadzora nad pogajanji z Marokom. Tukaj imam posebej v mislih problem, ki vpliva na Severno Irsko. Proizvajalci semen krompirja, s tem problemom se soočajo tudi proizvajalci iz Škotske in Nizozemske. Brez raz, razlag so bili tovori semen zadržani pred mejo v Maroko. S tem se so se pojavile težave za proizvajalce v Evropi in sedaj moramo najti pot naprej za izvoz v naslednji letini. To je zelo pomembno vprašanje za Severno Irsko in za tiste, ki so odvisni od prihodka na tem področju. Kot drugi kolegi smo tudi mi zaskrbljeni zaradi ponovne spržitve pogajanj z Merkosurjem. Za Severno Jursko bi bilo to uničujoče. To bi uničilo tudi industrijo govedoreje. Po eni strani smo od vas slišali, da ste sodelovali s parlamentom in s tem odborom, pa vendar ste te pogovore, ta pogajanja sprožili brez da bi, ne da bi obvestili Evropski parlament. In mislim, da to ne odraža ustreznega stanja našega delovnega razmerja. Kar zadeva reformo SKP. Tudi mi želimo imeti trden, močen SKP, zato pa potrebujemo trden in močen proračun. Zato bi v zvezi s tem potrebovali dobrega zagovornika v svetu. Sem tudi v odboru za ribištvo, podobno kako številni drugi kolegi. Zanima me, ali bi nas lahko nekoč obvestili, kakšno bi bilo vaše stališče in stališče sveta v zvezi z regionalizacijo politike na tem področju. Zdi se mi, da je to zaostalo v pasti birokracije, ki je povezana z Lizbonsko pogodbo. Hvala. E hvala lepa. Naslednji. Gospod Jarja, najlepša hvala, gospa predsedujoča svetu. Eh, hvala, da ste prišli in hvala, da ste bili tako pripravljeni na sodelovanje. Mislim, da je skupna kmetijska politika zgodba o uspehu, ne samo zato, ker nam je uspelo oskrbeti evropejce z živili, ampak eh, je to zgodba o uspehu tudi zato, ker nam v vedno večji meri upravlja uspeva doseči, da mora kmetovalci zagotavljati standarde in eh, določene značilnosti, ki jih zahtevajo potrošniki. Mislim, da smo tukaj spostavili dober dialog med kmetovalci in potrošniki. Tisto, kar je negativno za kmetovalce, pa, pa je, da ti standardi, ki so tako pomembni v Evropski uniji, Eh, in eh, ki jih eh, kmetovalec pozna, kot naprimer, da si potrošniki želijo živil, ki ne vsebujejo škotljivih snovi, ki so loko, lokalno proizvedeni in tako dalje, da vse to pri uvozu ne velja več. In priključujem se številnim kolegom, ki so se zelo negativno izrekli do ponovnega odprtja pogajanj z Merkosurjem. Zanima me, kako nameravate razrešiti to, eh, ta razkorak med evropskimi standardi in standardi za uvoz, kajti konec koncev je to tudi vprašanje odnosa evropske politike do evropskih metovalcev. Sedaj pa še podpredsednik odbora, gospod Martinez, kot zadnji govornik. Hvala. Sicer nisem imel namena spregovoriti, predvsem zato, ker se v veliki meri strinjam s tem, kar je povedal gospod Kapulas, pa tudi kar je povedal, povedala gospa Garcia. Vseeno pa sem slišal določene stvari, ki me, milo povedano, šokirajo. Sem član odbora za kmetijstvo, tukaj sem že več kot 20 let živimo v 21. stoletju, ne v 19. stoletju. Govorimo pa o razvojnem sodelovanju. Strenjam se, če rečete, da so sporozumi, ki smo jih podpisali, morajo zahtevati to, da morajo biti vsi standardi in vsi pogoji zelo strogi to bi moralo voditi tudi v ustrezen nadzor in spremljanje proizvodov, ki prihajajo iz tretjih držav. Standardi in pogoji bi morali biti enaki, kot veljajo za naše proizvode. To je vse lepo in prav. Kaj je torej narobe z Merkosurjem? Številni ste danes omenili Merkosur, sporazum pa sploh ni bil podpisan. Pogajanja so se ponovno začela. Zamrznjena so bila več let. Sedaj pa se nekdo pritožuje zaradi tega, ker smo ponovno odprli pogajanja. Imamo trgovske odnose z skupino držav in kar zadeva Evropsko unijo, to predstavlja ogromne vsote v vseh vidikih. Že samo to, da smo ponovno začeli izvajati pogajanja, tisti zaostanek, ki je bil prej, je škodil Evropski uniji, sedaj pa smo to prebili, to blokado, vse se je začelo spet premikati. Zdi pa se mi, da ljudje napovedujejo katastrofo na tem področju. Ne, blokado smo prebili. Skrbijo pa me določena protislovja nekatere politične sile zagovarjajo prosti trg, to počnejo že desetletja. Prosti trg je svetinja za njih. Postali so nekakšen protekcionističen lobby, želijo vzpostaviti trgovske ovire. To pa vodi v protekcionizem, zato moramo to upoštevati tisti, ki temu nasprotujemo. Zaskrbljujoče je tudi to, da nekateri levičarski kolegi, ki vedno zagovarjajo solidarnost s tretjim svetom, sedaj govorijo o ne proizvodov iz teh držav, pa ne bi smeli spustiti v EU, ker so premalo razviti, ker ti proizvodi ne izpolnjujejo naših standardov. V skladu s Lizbonsko pogodbo uvajamo obvezo, da je prosti trg del identitete EU. To je del naše identitete, ne samo nekaj postranskega. To mora voditi vse naše politike. Sporozum z Srednjo Ameriko, pravijo nekateri, da ogroža določena, določene sektorje proizvodnje. Po drugi strani pa moramo te sektorje podpirati, zato da preživi nekaj tisoč ljudi. To so pomisleki, ki jih moramo natančno upoštevati. Naša vizija Evropske unije naj bi temeljila na solidarnosti seveda želimo zaščititi svoje proizvode, a obenem pa ne smemo začeti govoriti o tem, da bi vzpostavili določene ovire, ki bi škodile tistim, ki umirajo od lakote v različnih delih sveta. Tudi na njih moramo misliti. Z veseljem bom konsistentnost svojih prepričanj primerja s konsistentnostjo prepričanj drugih, ki so spregovorili tukaj. Mislim, da je špansko predsedstvo na področju kmetijske politike želelo zaščititi naše kmetijske proizvode, evropske kmetijske proizvode, ob enem pa tudi pokazati solidarnost z drugimi, tretjimi državami. Kot socialisti moramo to zagovarjati in to moramo zaščititi tudi kot evropejci. Mm. Ta razprava je bila zelo zanimiva, zelo bogata s pripombami. Najlepša hvala vsem za prispevke. Besedo pa dajem nazaj ministrici Elenije Spinosa, ki bo odgovorila na vsa ta pripombe. Še enkrat pa najlepša hvala, da ste z nami. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Preden odgovorim na vaše vprašanja, želim pojasniti še nekaj. Gospod Dantan je podal izjavo v zvezi s tem, da ima moja država določene težave. To želim zanikati in sicer jasno in glasno. Nobenih notranjih težav nimamo. Španija nima notranjih težav na tem področju. Imamo popolnoma enake težave kot druge države članice. Kriza je mednarodne narave, dosegla je Evropo, zato moramo sprejeti določene ukrepe. Nobene razlike ni med temi ukrepi in ukrepi, ki so bili sprejeti v Združenem kraljestvu, Franciji, Grčiji, na Portugalskem ali kjerkoli druge. Naštela bi lahko seveda še številne druge države. Dobro, to sem sedaj razjasnila. Sedaj pa želim odgovoriti na vaše vprašanje. Številni ste omenjali Merkosur. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod Martinez. Pogajanja v zvezi z Merkosurjem še niso končala. Vsi veste, da so bila pogajanja leta 2004 prekinjena. že ta beseda, prekinitev. Pomeni, da ni treba uvajati novega sporozuma za začetek pogajanj. Drugače bi bilo, če bi pogajanja bila neuspešna, potem bi morali začeti pripravljati nov sporozum in morali bi imeti nov sporozum na ravni ministrov, na ravni parlamenta Strinjati pa bi se moral tudi kolegi komisarjev. Brez skrbi, to se ni zgodilo. To ni bilo na svetu za kmetijstvo. Zato ni bilo nobene potrebe, kaj te pogajanja so bila samo začasno prekinjena. Od leta 2004 do časa pred nekaj tedni smo imeli tako imenovan mrtvi tek. Kakšna je naša obveza? Mi se moramo dobro pogajati. Vedno sem rekla, da bo sporozum dober, če bo pošten. Pošten mora biti na vseh ravnih. Nobena gospodarska dejavnost ne sme biti zmagovalka ali poraženka. Če bomo svoje delo dobro opravili, potem bomo odprli ogromen trg potrošnikov. To je omenjal gospod Martinez, samo želim samo dodati par malenkosti. Res je, opozoriti vas želim na to. Kot ministrica sem članica Evropskega sveta ministrov za kmetijstvo. imamo torej skupno odgovornost na tem področju. Če bi leta 2004 dosegli sporazum v svetu ministrov za kmetijstvo, potem bi ta sporazum podprli in začel bi sta postopek soodločanja. Upoštevamo vse, kar ste danes povedali, ampak odgovornost je skupna, tega ne smemo pozabiti. Svet sicer odobri in podpre sporazume, ampak vi jih lahko zavrnete in obratno, s tem se morate vsi strinjati. Vsi pa se seveda tudi strinjamo, da si moramo za to prizadevati. Če bomo dejansko dobili sporazum, če bo sporazum uspešen, potem mora ta sporazum koristiti vse, vsem in ne sme škoditi nikomor. Sama bi šla pa še dlje. Številni ste ob Merkusurju omenjali tudi uvoze iz tretjih držav. To bi morali nekoliko natančneje opredeliti. Zahteva o enakih pogojih in o recipročnosti velja. Vsak sporazum, ki ga podpiše Evropska unija, vključuje zahteve po enakih standardih za vstop in tudi po recipročnosti. Sledljivost, ki jo imamo mi, je takšna, da je oni, jim ni treba sprejeti enakih pogojev, če so rezultati isti. To, o tem smo razpravljali v okviru razprav, ki smo jih imeli o konkurenčnosti. To moramo sprejeti, če želimo izboljšati mehanizme, ki so nam na voljo. Kar smo storili, tega ne moremo kar preklicati. svežen smo sprejeli, sedaj pa moramo poskrbeti, da bodo vsi pogoji spoštovani. V svojem uvodnem nagovoru sem omenjala dve vprašanje. Omenjala sem potrebo po znanstvenih raziskavah. Tukaj smo govorili o tem, koliko pomena dajemo temu, kako se stvari dogajajo. Omenjala pa sem tudi potrebo potem, da bi morali izvajati presoje socialnih in ekonomskih učinkov. Na podlagi tega bomo lahko ohranili zahtevo po recipročnosti. Gospod Dodd in nekateri drugi kolegi so omenjali Maroko. Tudi gospa Garcia je omenjala Maroko. Mislim, da bi morali govoriti z določeno mero zdravega razuma. Predsedstvo lahko poskuša svet ali komisijo prepričati, da so določene stvari že rešene, gospo Garcia, zato sprašujem, zakaj kot evropska poslanka ni ratificirala sporazuma. Zdi se mi, da špansko predsedstvo obtožate, da zavlačuje, zato da do tega ni prišlo v času našega predsedovanja. Stvar je takšna, da stvari pač zahtevajo svoj čas. Ampak tukaj ima vlogo tudi Evropski parlament. To so hiše iz kart, ki lahko padajo samo enim argumentom. Teh argumentov pa ni mogoče ubraniti. Številni ste, naprimer Garcia in drugi ste omenjali naslednje vprašanje. Zdi se mi, da je to podobno temu, kar se dogaja v Španiji. Vaša skupina tukaj uporablja enake besede kot v Španiji. Ne gre za to, da vam ne želim odgovoriti. Ne morete si predstavljati, da Španija ne bi vključila kmetijstva v strategijo 2020. Ko je bil dokument objavljen, v zvezi s kmetijstvom ni bilo zapisanega prav nič, morda tri ali štiri vrstice. Namreč, da bodo vse skupne politike, še posebej SKP, prispevale k razvoju strategije 2020. Omenjali so tudi sektor kmetijstva in živil, ki naj bi spodbuja gospodarstvo, ustvarja delovno mesta in naj bi bil. To je prva omemba tega, da naj bi bila prihodnost SKP zajamčena. Ob vseh gospodarskih dejavnostih, ki jih imamo v Evropi, me zanima, o koliko teh dejavnostih smo zapisali toliko kot o SKP-ju. Določene so bolj inovativne, druge so morda bolj strateške, nekatere pa so z nami že veliko let. Zanima me, o katerih politikah smo zapisali toliko besed kot o tej. Prav, morda, prav gotovo se vam morda to ni všeč, ampak to je bila naša naloga in to smo storili na podlagi soglasja. Postavili ste mi tudi vprašanje v zvezi z določenimi državami. To so bila neke mere prikrita obtoževanja, da smo nehali podpirati določene države, naprimer Dansko, omenjali pa ste tudi druge. Jutri bomo na svetu ministrov govorili o konkurenci. To je na dnevnem redu in to je v dogovoru s svetom. Dogovorili se nismo o ničemor takem, da bi to lahko vključili v sporazum. To sem želela jasno povedati, zato da bomo vsi vedeli, kje smo in v katero smer želimo iti. Podali ste še eno skupino vprašanj, na katero prav tako želim odgovoriti. Omenjali ste prvi steber ali drugi steber. Sofinanciranje ali ne. Še enkrat, prosim, da ne zamešate obeh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 mi smo pripravili teren. Komisija pa lahko na podlagi tega predlaga pobude. In napovedali so, da bodo prav to tudi storili. Govorili ste o konkurenčnosti, komisija je omenjala vprašanje žensk. z vsemi temi zamislimi in z vsemi temi pobudami je bil pripravljen končni osnutek besedila, ki je vse to upošteval. Govorili smo tudi o pokojninskem zavarovanju. Lahko vam povem, da je špansko predsedstvo to pripravilo v okviru razprave o upravljanju trgov. O tem pa smo govorili na vrhu februarja. Na podlagi tega je predsedstvo pripravilo sklepe, ki, bo, ki bodo predstavljali osnovo za nadaljne razprave o SKP. Komisija je prav tako povedala, da bo upoštevala rezultate razprav, ko bo nastopil trenutek za to, da se predložijo konkretni predloge. komisija ima določeno mero odgovornosti, ne želim pa nikogar obtoževati. Prav nasprotno, komisija je zelo dobro sodelovala s predsedstvom. Prav tako pa so sodelovali s svojimi službami. To je potekalo na podlagi rezultatov dela sveta ministrov. Takšno je realno stanje in vedno je bilo tako. Vi imate morda nekoliko več izkušenj, kot jih imam sama. Zato me zanima, kdaj se je zgodilo, da je bil standard sprejet iz ničle v času pet ali, peti, petih ali šestih let. Tukaj govorimo celo o krajšem obdobju, kajti to mora biti do leta 2013. Vse to smo sprejeli v štirih mesecih, ob tem, da obstaja zahteva po postopku soodločanja s parlamentom. Takšna je realnost in v okviru te realnosti moramo pač delati. Zato imamo trio predsedstev, zato smo predstavili skupni program, zato da lahko zagotovimo kontinuiteto, da ne pride do prekinitev v postopku. Povedati želim naslednje. Uvedli smo stebre, špansko predsedstvo je pospešilo delo vseh delovnih skupin, špansko predsedstvo je doseglo sklepe. Čeprav se sedaj morda smejete, smejete, boste nekoč to priznali. Špansko predsedstvo je doseglo soglasne sklepe. sedaj pa je na vrsti komisija, da te pobude začne izvajati. In še druga vprašanja, ki ste jih omenili. Gospod Nikolson je omenjal praktične vidike proizvodnje. Kaj bo z njimi od leta 2012 naprej? Prepričana sem, da bodo še naprej obstajali. To sem že razložila. In še nekaj. Ne želim preveč anticipirati, ampak pogovarjala sem se že s komisarjem Daljem. In to je rekel na tiskovni konferenci, zato vam lahko to tudi povem. Omenil je blaginjo, dobrobit in uporabo okoljskih standardov. Želel je o tem razmisliti, želel je preučiti, kako daleč so države članice pri izvajanju teh pobud, zato da bo vsaka pobuda, o kateri bomo razpravljali, lahko upoštevala trenutno stanje in dejstvo, ali so določene države članice v zaostanku pri izvajanju teh zahtev. Prav tako bi morali izvesti presojo socialnih in ekonomskih učinkov. Torej, da za proizvodnjo in diferencijacija evropske proizvodnje, to sicer že imamo, ob enem pa moramo biti pozorni na to, da ne smemo dovoliti, da bi prišlo do znižanja ali zmanjšanja konkurenčnosti. To je v skladu z našimi sklepi. Gospod Bove je omenjal genetsko spremenjene organizme. Želim si, da bi si prebrali določene izjave gospoda Baroza v parlamentu. To je bilo leta 2009 želel je predložiti pobudo za to, da bi regulirali gensko spremenjene organizme. Komisar Dali preprosto izpolnjuje zavezo gospoda Baroza. Sama ne vidim nobenih težav v zvezi s tem. Kajti sem ministrica za kmetijstvo. To pa še ni bilo uradno predloženo. Mislim, da boste v času belgijskega predsedovanja o tej temi razpravljali tudi v vašem odboru. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja, ki ste jih zastavili. Izrazili ste tudi številne pomisleke in bojazni. Razumem vas in veliko teh pomislekov tudi delim. Vendar smo opravili delo skupaj in tega dela ne bi smeli sedaj zanemariti. Španija je samo prenesla sedaj štafeto na ostala predsedstva in upam, da bodo naslednja predsedstva tudi nadaljevala s tem delom. Seveda bomo vse te vaše pomisleke posredovala tudi svetu ministrov, zato ker želimo res doseči napredek pri vseh teh temah, ki ste jih danes omenili. Vendar se mi zdi, da nas čakajo tudi številni izzivi. V finančnih perspektivah bomo morali poskrbeti za to, da bo na voljo tudi dovolj finančnih sredstev za SKP. Rekli smo, da si želimo teh finančnih sredstev, sedaj pa je treba nekaj tudi storiti v zvezi s tem. Poleg teba, tega je treba okrepiti konkurenčnost. Gospod Boven, gospod Garcia sta omenila tudi področje mleka. Sklepi na teh področjih so seveda zelo zanimivi in tudi jasno odražajo to, kar se dogaja v večini držav članic. Vendar je treba te sklepe sedaj tudi preoblikovati v direktive skupnosti. Komisar Čolos tudi dela na tem področju, sodeluje z ostalimi komisarji, kajti določene stvari niso v pristojnosti odbora za kmetijstvo. Delo, ki ga upravljamo, je vedno nepopolno. Pri vseh elementih bo treba doseči napredek in stvari izboljšati skoraj da do popolnosti. Le na tak način bomo zagotovili tudi kakovost in varnost živil, ki jih proizvajamo v Evropi. Hvala. Grazie. Najlepša hvala, draga Elena. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom. Veliko veselje mi je bilo, da ste bili danes popovdne z nami v našem odboru, da ste imeli priložnost prisluhniti vsem pripombam in našim željam in pomislekom. Seja odbora je s tem zaključena, čez pet minut pa nadaljujemo z zasedenim koordinatorjem. Hvala lepa. Ano. Ah, Prego, kje je bila parola? Želite besedo, gospod?